Toliko, da veste. Federica Mogherini, visoka predstavnica, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku bi vam rada čestitala, ker ste bili izvoljeni na mesto predsednika parlamenta. Prepričana sem, da bomo zelo dobro sodelovali, tako kot smo v preteklosti. One, uh... Želela bi tudi izpostaviti element, glede katerega se v celoti strinjam z eh, gospod Fatigo, tudi gospod Koraco Bild. Na svetu za zunanje zadeve v ponedeljek smo imeli na dnevnem redu razmere z. Zdaj bomo imeli na dnevnem redu tudi razmere v Ukrajini in to bo eh, tudi priložnost, da govorimo o razmerah v državi in o izvajanju sporazuma iz Minska. Kar pa zadeva točko, ki je danes na dnevnem redu, Naj uvodoma povem, da Evropa in ZDA eh, sta povezani eh, na podlagi dolgega in trdnega prijateljstva in proti ZDA se še vedno oziramo z veliko spoštovanja in občudovanja. To je država, kjer lahko vsakdo uspe, ne glede na to, kakšno je njegovo socialno, kulturno ali etnično ozadje. To je dežela upanja in sanj, dežela priložnosti, dežela, ki je bila vedno velika, ker je bila vedno odprta in ker je vedno ustrajala pri svoboščinah. Kot eh, dobra prijateljica ZDA ima Evropa dolžnost, da se jasno in spoštovanjem izreče, kadarkoli prihaja do nesporazumov, zlasti, ko gre za naše temeljne vrednote. In vsekakor se ne strinjamo z izvršnim ukazom, ki ga je zdal predsednik ZDA 27. januarja. Tudi v ZDA se marsikdo s tem ne strinja. Izvršni ura, uh, ukaz uvaja moratorij za 90 dni za vstop v ZDA za državljane sedmih držav. Irak, eh, Sirija, Iran, Libija in Jemen so med njimi. Predviden je tudi eh, začasna, torej začasna ustavitev programa za sprejem beguncev v ZDA za 120 dni. Torej, eh, načeloma ne bodo sprejemali novih eh, prošen beguncev, dokler ne bo eh, državni sekretar eh, v povezavi z pristojnimi uradi spremenil eh, pravil. Zdaj pa najprej, kar zadeva državljane, ki jih ta prepoved prizadeva in potem še ostali elementi. Eh, Ameriška stran je včeraj pojasnila, da državljani iz eh, Evropske unije ne bodo prizadeti zaradi prepovedi, tudi če imajo državljanstvo katere od sedmih držav, ki so navedene v izvršnem ukazu. Eh, Eh, pozdravljamo to pojasnilo, ampak naj bom povsem jasna, da to ne spreminja naše celostne ocene tega izvršnega ukaza. V zadnjih dneh sem že jasno povedala, kakšno je stališče Evropske unije glede tega. Nihče. Eh, ne more ostati brez svojih pravic, zato ker je bil eh, nekje rojen ali pripada določeni, določenemu narodu ali veroizpovedi. To je zapisano v ustavah, tako v Evropi kot v ZDA. To je del naše identitete, to je nekaj, česar ne moremo pozabiti. Naša evropska zgodovina nas je naučila, da moramo praznovati, ko zidovi padejo in ko gradimo mostove. In uh, veliko smo se naučili iz lasne tudi tragične zgodovine. In vsak človek je v prvi vrsti eh, človek, oseba s temeljnimi pravicami, ki jih ni mogoče postavljati pod vprašaj. In eh, z osebnega stališča naj povem, da se mi zdi zelo žalostno, uh, Eh, žalostna sem bila, ko sem izvedela, da je bil ta ukaz izdan 27. januarja in to je dan, ko bi predvsem morali se spominjati milijonov eh, judov, ki so bežali pred nacisti in eh, razmišljati o tem, kako odpraviti vse oblike diskriminacije, ter kako zaščititi tiste, ki bežijo pred pregonom in kako zavarovati njihove pravice. Uh, marsikdo med njimi, veliko njih, beži pred terorističnimi skupinami, kot je Daesh. So žrtve terorizma. In poleg tega, da so begunci, so to moški in ženske in otroci, ki imajo svoje osebne zgodbe, svoje strahove, svoje sanje. In večinoma uh, si vsi želijo zgraditi prihodnost. Tudi za voljo njihovih lastnih držav ter eh, naše varnosti je to pomembno, kajti socialna obnova njihovih držav je odvisna od njih. Zato bodimo zelo jasni. Evropska unija ne bo zavrnila nikogar, ki ima pravico do mednarodne zaščite. Tako je naše stališče in tako stališče bomo imeli tudi v prihodnje. Bilo bi nemoralno, nepravično in tudi nezakonito, pa tudi ne bi bilo v našem interesu ravnati drugače. E, sicer bi ukrepi lahko povečali napetosti in nezaupanje med e, narodi in med ljudstvi in med ljudmi. Govorim tu tudi o ljudeh v naših družbah in e, skrbijo me trendi, ki smo jim priča v določenih družbah in Zato pozivam predsednika eh, ZDA, da je pozoren na to, kaj se dogaja v njegovi lastni državi. Samo sodelovanje in spoštovanje nam lahko omogoči večjo varnost. Samo na ta način lahko obvladujemo krize po svetu. To je evropski način. Sodelujemo z državami, ki so v krizi in z njihovimi sosedami. Prepoved potovanja morda lahko ustvari začasno iluzijo, da je problem rešen, ampak pravzaprav pa lahko ustvari samo še več frustracije in jeze. Potrebujemo sodelovanje, ne preprek. Sodelovati moramo, najti skupne točke, ne pa uveljavljati prepovedi. Evropska unija bo še naprej partnerka in pomembna referenčna točka za vse države v regiji, ne glede na veroizpoved njihovih državljanov, lahko računajo na nas. In še naprej bomo partnerji in referenčna točka za vse tiste po svetu, ki verjamejo mednarodno sodelovanje, človekove pravice in pravno državo. To je tudi razlog, zakaj je Evropska unija največja donatorka na svetu, tako kar zadeva Sirijo, kot kar zadeva sosednje države. Več kot eh, 9 milijard evrov smo vložili od začetka vojne v Siriji. Evropska unija in ZDA sta doslej tesno sodelovali. Eh, ključno z vrhom eh, OZN o beguncih v eh, New Yorku, kajti globalna vprašanja terja globalne odgovore. Oboji smo se zavezali, da bomo ščitili človekove pravice vseh priseljencev in beguncev in da se bomo zaprstavili sovražnemu govoru zopr njih. In eh, Evropska unija je pripravljena sodelovati z ameriško administracijo pri resničevanju teh zaves in tudi pri nadgradnji vseh ostalih dosežkov, ki jih beležimo v zadnjih letih. To so temeljni elementi naših današnjih politik, od podnebnih sprememb do iranskega sporazuma, do mirovnega procesa na Bližnem vzhodu, kot eh, podpora svobodni trgovini in pravični trgovini. Na podlagi te jasne mednarodne agende bomo sodelovali z ameriško administracijo kot partnerji v vzajemnem spoštovanju. Tak je način ki mu sledi Evropska unija. To so naša načela, naše vrednote in naši interesi. In pripričana sem, da nosimo odgovornost tako do naših državljanov, kot do naših partnerjev v regiji in širše v svetu, da smo pravični in iskreni, ko gre za vrednote in identiteto, ter da pokažemo moč in prevzamemo vodilno vlogo. Hvala. Grazie. Hvala lepa, podpredsednica. Prehajamo na skupino ELS. Besedo dobi kolega Weber. Spoštovani predsednik, kolegi in kolegice. Tema danes je prepoved potovanja, ampak pravzaprav vsi vemo, da gre za kaj več. Podpiramo stališče, ki ga je predstavila gospa Mogherini v imenu komisije. Uh, ampak kot rečeno, gre za nekaj več. Trump je bil izvoljen, je na položaju, to spoštujemo, gre za demokratično odločitev in želimo si sodelovanja, želimo si pogovora, želimo graditi mostove in eh, to spoštovanje moramo tudi formalno izraziti. Poskušamo pa eh, tudi uveljaviti diferencijacijo, ko eh, Donald Trump pravi, da se bo boril proti nezakonitemu priseljevanju, lahko računa na našo podporo. Tudi, ko govori o boju proti terorizmu, lahko računa na našo podporo. In, eh, Mislim, da je prav, da je, se je tudi jasno izrekel v prid NATO, ampak eh, nažalost je tu še kaj drugega. Če poslušamo dejavnost, eh, izjave in dejavnosti gospoda Trumpa v zadnjih tednih, Eh, in nastane drugačna slika. ZDA je država priložnosti, pa tudi država priseljencev. To je podoba, ki jo imamo v eh, glavi vsi. Eh, zdaj pa imamo vse splošni sum do določenih držav, do državljanov določenih držav, do določenih veroizpovedi in to ne, ne more voditi v nič dobrega. Tudi napadalec v Kanadi se je izredno skliceval na Trumpa. ZDA e so bile vedno država eh, prostega trga, prostega tržnega gospodarstva. Zdaj imamo predsednika, ki poskuša eh, prekiniti trgovinske odnose, ne želi TTIP-a, eh, razdira pacifiške odnose, mi pa si želimo partnerstva, tudi trgovinskega partnerstva in zato moramo dati jasen signal, da podpiramo tudi komisarko Malmstroma v vseh prizadevanjih z Kanado, z Mehiko in z drugimi. Mi si želimo trgovine in ZDA so bile zame vedno država temeljnih pravic, država človekovih pravic. Za, za nje so se borili, za nje so ljudje umirali. Trump pa zdaj pravi, da je mučenje učinkovito in daje proste roke svojim uradnikom. Uh, Kolegi in kolegice, če država uporablja mučenje, je ta država sama zločinka in zato do tega ne sme priti. Danes je že bilo govora o tem, da naj bi dobili novega veleposlanika ZDA. No, uh, imamo poleg Nigela Ferreja še nekoga, ki, ne, ki zavrača evro, ki si želi razpada Evropske unije. No, vsaj eden v prihodnje ne bo več prihajal v Brusel, ampak tudi v imenu ELS želim reči, da če bomo sprejeli eh, veleposlanika iz ZDA, ki je postala pod vprašaj eh, evro in si želi konca Evropske unije, potem takega človeka Evropske institucije ne morejo akreditirati. S takim partnerjem ne moremo sodelovati. Putin, kolegi in kolegice, eh, širi svoje območje vpliva, uporablja vojno za širjenje svoje moči in želi si šipke Evrope. Eh, Donald Trump se osredotoča na gospodarstvo in v Evropi in Kitajski vidi dva velika gospodarska konkurenta in tudi on si želi šibke, raz, razdrte, razdeljene Evrope. In zato bo v prihodnjih mesecih in letih eh, v ospredju predvsem vprašanje, ali smo lahko enotni ali ne. In če mi dovolite, naj povem še, da če pogledamo na zgodovino ZDA, na zgodovino eh, Združenega kraljestva, potem eh, mi padeta na pamet imeni Roosevelt in Churchill. To sta bila politika, ki sta se istočasno borila za svobodo proti totalitarizmu in proti nacionalnemu egoizmu. E, borila sta se za to, da ni v spredju nacionalni egoizem, ampak e, vrednote. Regen in Tečerjeva sta skupaj prisilila eh, na kolena komunizem. Nista razmišljala o tem, kaj je egoistično najboljše za državo, ampak kaj je najboljše za cel svet. In vsi štirje so se borili za svobodo na našem svetu. In eh, želel bi si, da bi se to nadaljevalo, ampak današnja voditelja Trumpova, Trump in eh, Theresa May eh, v veliki meri predstavljata prav nacionalni egoizem in svet se radikalno spremenja in zato upam, da bomo v petek zvalete dobili jasen signal, eh, kot je nakazal že eh, Donald Tusk v svojem pismu. Ne more se zgoditi, da bi Evropska unija postala protektorat ZDA, o tem govori. In upam, da se bo Evropa uspela enotno in močno zavzeti za to, Eh, kar so naša temeljna načela in vrednote. Hvala. Hvala lepa, gospod Weber. Za skupino SD besedo dobi gospod Pitela. Hvala lepa, gospod predsednik. Povejmo po resnici. Nekateri so mislili, da je Trump zgolj šala, zgolj nek vic. Ampak dejstvo je, da postaja Trump vse večja nočna mora, tako da ga nikar ne podcenjujmo. Kadar smo v zgodovini kogarkoli podcenjevali, kar nekaj osebnosti smo podcenjevali, so se potem te iste osebnosti preobrazile v diktatorje, ki so potem sejali zgolj sovraštvo in prelivali kri. Gospod predsednik, seveda smo prijateljski do ameriških državljanov. Zagotovo so ZDA za nas pomembna država. Njih o njih razmišljamo tudi, kadarkoli oblikujemo svoje politike. Tudi oni počnejo enako. Zgodovinsko gledano so za nas pomembni, pa tudi danes so za nas pomembni. Zato je še toliko bolj boleče, ko moramo jemati na znanje vse te odločitve, ki jih Trump sprejema. Pri teh odločitvah gre očitno za napad tudi na temeljne vrednote v Evropi, na pravosodni sistem v Evropi. Manfred, prepoved potovanja je v veljavi zgolj zoper nekatere muslimanske države in to nima nobene zveze z upravljanjem meja ali z bojem proti terorizmu. To je čista laž, to gre za čisto demagogijo prepove vstop nekaterim drugim, pa ne. Z drugimi, s katerimi Trump sklepa posle, tam je pa vse lepo in prav, tako da povejmo stvari takšne, kot so, recimo Bobu Bob. Govoriti moramo o azilu, o pravni državi. Trump pa nam s temi svojimi odločitvami zgolj napada. Gradi zid na meji z Mehiko. Pravzaprav zaradi teh svojih odločitev na nek način širi svoj virus na vse mednarodne odnose, ne zgolj v kontekstu Latinske Amerike, temveč tudi drugot po svetu. Videli smo, katere države je izpostavil predsednik Trump, za katere države velja torej ta prepoved. No, Prej je Joe Leinen rekel, da bi morali razglasiti imenovanega veleposlanika ZDA v Evropske unije za persono non grato. Vi ste rekli, da tega ne moramo storiti, ker še ni bil imenovan. Ampak pogledajte si tudi, kaj počne gospa May, kaj počne britanska vlada. Ne more igrati vloge trojanskega konja, ne more tako uničiti Evropske unije. Dobro bi bilo, da države članice tudi pokličejo svoje veleposlanike in se posvetujejo o tem, kaj se dogaja v ZDA. To bi bilo simbolično dejanje. No, na vse zadnje imajo države pravico, da to storijo, glede na to, da je Trump sprožil to grozljivo dejavnost in težnjo. Hvala lepa, gospe Mogherini, za sodelovanje, ampak dokler Trump ne bo spremenil svoje usmeritve bodo, vsaj kar se Trumpa tiče, vedno naleteli na zaprta vrata Evropske unije. Hvala lepa, gospod Kamal v imenu EKR. Najlepša hvala. Študij inštituta Kato, ki je eh, spoštovan eh, ameriški liberalni eh, think tank, od leta 1975 ni bil noben američan eh, ubit na ameriških tleh strani kakega državljana držav, ki so navedene v izvršnem ukazu. No, vsi se strinjamo, da mora zakonodaja biti pravična, da mora zakonodaja veljavljati socialni red in uh, vsi smo zaskrbljeni zaradi te arbitrarne prepovedi, ki zadeva ne samo muslimane, ampak tudi uh, druge, ki, ki bežijo pred uh, vojno. Uh, In ne vem, zakaj bi se kakorkoli eh, izključevalo, da je nekdo dober musliman in tudi dober državljan zahodne države. Vse to je samo voda na mlin eh, Dajšu, ki eh, uporablja enake argumente. Enake argumente uporabljajo, ko rekrutirajo deziluzionirane mlade fante v svoje vojske. Uh, Američani so, držav, so glasovali za kandidata, ki je povedal, kar je mislil in zdaj ima predsednika, ki počne tisto, kar je obljubil in to moramo sprejeti. Uh, ta predsednik, njegove prednostne naloge, njegove politike so posledica vse večjega nezadovoljstva, ki se pojavlja ne samo v Ameriki, ampak tudi v naših državah. Gre za voljivce, ki so izgubili upanje v uveljavljene politike na obeh stranih Atlantika. Voljivci so izgubili upanje v pripravljenost politikov, da jim prisluhnejo volilce privlačijo enostavne rešitve, ki jih ponujajo politiki na robu političnega spektra. In seveda smo zaskrbljeni zaradi izvršnih ukazov predsednika Trumpa, ampak eh, moramo se zavedati, da dokler vidimo koristi globalizacije samo v plačah direktorjev, dokler se ne eh, govori o eh, strpnosti in solidarnosti, eh, bomo priča podobnim trendom tudi v Franciji, v Evropski uniji in drugod. In ko nekdo eh, govori o tem, da so take dejanja rasistična ali populistična, je to samo izkaz, da nihče nima neke eh, realne alternativne rešitve. In ne glede na to, kako vidimo politiko sedanjega ameriškega predsednika, se vprašajmo, kaj je bolj učinkovito, eh, vročeglavi protestniki ali hladna diplomacija. Eh, no, izvršni ukaz terja podporo Eh, kongresa, ampak dokler bo šlo tu za neka arbitrarna dejanja, to ne bo okrepilo eh, veličine Amerike, tudi ne bo okrepilo našega čezatlantskega partnerstva. Zato moramo prisluhniti tihim glasovom razuma, ne eh, glasnim glasovom jeze. Hvala. Hvala lepa, lepo zdrav vsem. Besedo dobi gospod Vrhovštat v imenu skupine Alde. Najlepša hvala. Lahko začnem tam kot gospod Kamal, ampak nečesa ne razumem, gospod Kamal. Najprej ste rekli, da se česa takega ne počne, potem čez dva stavka pa pravite, da moramo to sprejeti, ker je pač. Eh, Trump izvoljen? Ne, ne, zato ker je izvoljen, ne pomeni, da lahko deluje proti človeškim vrednotam, proti vrednotam ZDA. Tudi izvoljen predsednik z večino, ki pa je nima, nima večine med voljivci v ZDA, tudi tak predsednik mora spoštovati. Eh, ameriško ustavo, ameriško pravosodje in to je začetek mojega prispevka. Nekateri v ZDA pravijo, da e, gre za varnost, ampak to je neumnost. Saj ste povedali, od leta 75 so v, vsi teroristi iz, v ZDA iz treh držav, iz Egipta, Saudske Arabije in Libanona. Nišče, nobena od teh držav ni na seznamu. Gre za sedem drugih držav, odkudar pa nišče ni prišel kot terorist od leta 75. Gre torej za čisto diskriminacijo gre za čisto diskriminacijo v širšem smislu, ampak ne gre samo za versko prepoved. Gre za spodbujanje populizma in nacionalizma. To je tisto, kar trenutno počne Trumpova administracija. In to ne samo z imenovanjem gospoda Faraža za svojega eh, predstavnika tu na plenarnem zasedanju. Eh, ne gre samo za to, da imenuje Meloka za veleposlanika. In da je tu Steve Bannon, ki je zdaj eh, član varnostnega sveta ZDA in to je človek, ki odkrito pravi, da želijo vse svetovna des, desničarska gibanja, eh, ki bodo odpravila Evropsko unijo, jo izbrisala in eh, sedijo tu kot pravzaprav peti stebr ker uh, gospod Faraž eh, sodeluje z njim, redno se srečujeta in razmišljata o tem, kako bi v prihodnjih letih lahko uničili Evropsko unijo. Ne razmišljata pa o nečem, namreč veliko tveganje je staviti na nacionalizem in populizem v Evropi. To poznamo iz preteklosti, to poznamo iz 20. stoletja. Ljudje so mislili, da je nacionalizem eh, rešitev za našo celino in tako je prišlo do največjih grozodejstev v zgodovini. 20 milijonov smrti je prinesel nacionalizem v Evropi in nobene družine ni v Evropski uniji, ki nima vsaj kakega eh, detka ali babice ali sina ali črke, ki eh, ni bil tako ali drugače prizadet zaradi tega nacionalizma. In to je razlog, zakaj smo ustvarili Evropsko unijo, da bi to presegli, da bi ustvarili celino miru. In to, kar vidim zdaj, je ameriški predsednik, ki kaj običajno stori. Naprimer, Roosevelt je hotel biti vodja svobodnega sveta, zdaj pa je tu ameriški predsednik, ki hoče biti vodja boja proti svobodnemu svetu, boja proti solidarnosti in proti strpnosti. In to je trenutek eksistencialnega pomena za Evropsko unijo. Uh, lahko sprejmemo samo eno odločitev. Imamo avtokrata Putina, ki je proti Evropi, imamo predsednika Trumpa s svojimi populističnimi eh, pogledi, ki si želi razpada Evrope, imamo grožnje na jugu, imamo vrsto ljudi tudi znotraj Evropske unije, ki jo želijo znotraj uničiti in uh, potrebujemo samo nekaj. Enotno se moramo kot Evropska unija boriti nazaj in upam, da na valeti ne bo šlo samo za pismo, pa podpiram pismo gospoda Taska, ampak upam, da to ne bo vse. Upam, da bodo vsi evropski voditelji eh, pripravljeni se postaviti v prvo linijo skupaj z Evropskim parlamentom in se boriti proti tistim, ki nas želijo uničiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Cemr, za skupino GUE-NGL. Izvolite. Ja, vielen, vielen Dank. Hvala lepa. Danes, eh, se prav gotovo ne bomo ukvarjali zadnjič s politiko Trumpove administracije in s politiko v ZDA. Gospa Mogherini, hvala, da ste tudi se navezali na dan na katerega je Trump objavil svoj izvršni ukaz 27. januar. To ni samo mm, brezbrižno strani predsednika Trumpa. To je pravzaprav sistematično. Istočasno je užalil poslanca Šumana, ki je govoril o smrti svojih sorodnikov v nemških koncentracijskih taboriščih. Eh, on dobro ve, kaj to pomeni, da ljudje zaradi svoje nacionalne verske pripadnosti ne sme uh, vstopiti v neko državo in Trump se je iz njega delal norca. Uh, takš, na takšen odnos se bomo pač morali navaditi. Uh, Ampak potem nam mora biti jasno, da če želimo, da bi naš sistem temu postavil nekaj nasproti temu totalnemu nespoštovanju za človeka, potem moramo dokazati, da smo mi boljši. Vi ste v tvitu zapisali, da je Evropska unija varni pristan za migrante in priseljence. Ne, to ni res. Torej, če se želimo Trumpu postaviti naproti, potem moramo imeti solidarno priseljensko politiko. Zato, da tiste ljudi, ki pridejo k nam, ne bomo obravnavali kot nekaj slabega, kot nekoga, ki nam prinaša zlo in teror. Ne, ostati moramo zavezani našim vrednotam in delovati skupaj. Še enkrat pravim, kaj bi se zgodilo, če bi Eh, kaj bi se zgodilo z povojnimi demokracijami leta 1945, če bi begunci, ki so v času nacionalsocializma, najhujšega nemškega zločina, eh, ki so zaradi tega zločina morali se raz, eh, razseliti po vsem svetu, kaj bi se zgodilo, če bi dopustili, da bi takrat tudi ti ljudje, ki so ostali, prišli v roke nacistom. Ne smemo se spuščati v takšne igrice. Eh, in ne tako, da se samo eh, divje utepam, otepamo takšne politike, ampak da z svojimi dejanji dokažemo, da lahko Trumpu nekaj postavimo nasproti, da pomagamo tudi tistim ameriškim državljanom, ki se upirajo njegovi politiki to, kar mi je v teh dneh dalo upanje, je bilo to, da so povsod po svetu in še predvsem v ZDA tisoči protestirali. Na tisoče ženski je dan po inauguraciji Donalda Trumpa protestiralo. Tukaj ne gre samo za nespoštovanje do žensk, gre za uh, spoštovanje človeškega dostojanstva, ne glede na to, ali so to moški, ženski, kakšne nacionalnosti, kakšne verske pripadnosti. Zato gre in to moramo mi udejaniti tukaj pri nas proti Trumpu in njegovi ideologiji se moramo boriti na ta način, da mu preprečimo, da bo sploh prišlo do takšne situacije, ko bi on lahko pritisnil na gumb. Poskrbeti moramo za varnost, jedrska, ameriško jedrsko orožje je treba končno spraviti iz Evrope, še v Nemčiji je še vedno to orožje in to se mora končno nehati. Hvala lepa, gospa Keller v imenu skupine zelenih. Thank you. Hvala. Petinštirideseti predsednik eh, ZDA odpira novo poglavje ameriške zgodovine in eh, demokracije. Bodimo jasni, ta prepoved sedmim državam eh, nima za motivacijo za varnosti ali pa karkoli takšnega. To je protidiskriminatorno, to je diskriminatorno dejanje, ki prizadene predvsem muslimane. To je uperjeno proti ljudem zaradi njihove vere. In kdo bi si lahko predstavljal, da je kaj takega sploh možno? Kdo bi si lahko predstavljal, da so tiste svoboščine in pravice, ki jih imamo za sami po sebi umevne, eh, takšne, da lahko kar izpuhtijo, eh, da lahko kar naenkrat izginejo, ampak eh, liberalna demokracija lahko zelo hitro umre, potreben je samo en tak izvršni dokaz. ZDA so bile zgrajene na verski svobodi, na priseljevanju. Kaj je ostalo od tega ameriškega sna? Poglejte, kako hitro je izginil. Ampak tako pač je, pravice in svoboščine, ki jih jemljemo za samo po sebi umevne, niso samo po sebi umevne. Vsak dan se je treba boriti za to. Demokracija ni nekaj, kar bi zapisali v ustave in ostane za večno. Ne, vsak dan jo je treba braniti. Eh, enako velja za človekove pravice. Tukaj v Evropi smo ponosni na to, da živimo v uniji demokracije in pravne države. Eh, zauzemamo se človekove pravice, ampak ali, res, ali smo res naredili dovolj za to, da bi ohranili in obranili naše vrednote, ali nismo tudi mi omejili vstopa čez naše meje, ali nismo defenzivni, ali ni tako, da tudi v tej dvorani nekateri diskriminirajo določene ljudi zaradi njihove verske ali nacionalne pripadnosti. Kaj lahko mi naredimo? vsak izmed nas mora jasno povedati, na čigavi strani stoji, ali smo na strani sovraštva, zidov, ali pa želimo biti na strani demokracije in gradnje mostov. Naša Evropska unija mora postati močnejša in zato moramo stopiti skupaj. Treba je končno rešiti gospodarsko krizo, ki še vedno povzroča toliko brezposelnosti, zrasti med mladimi ljudmi. Uh, usklajevati moramo našo zunanjo politiko in zauzemati se moramo za mednarodno pravo, kajti nišče drug se ne bo potegnil za to. Prav tako moramo okrepiti našo vlogo v ZN in pa zauzeti se moramo za boj proti podnebnim spremembam. Biti moramo nasprotje Trumpu, biti moramo tisti, ki bodo poskrbeli za pravičnost, za demokracijo, sočutje, pokazati moramo, da ne govorimo samo o teh urednotah, ampak da te urednote spremljajo vse, kar počnemo. Kip svobode je Francija nekoč eh, podarila ZDA svoji mlajši sestri, eh, trdnjavi svoboščin in eh, pravic. Mislim, da potrebujemo več takšnih kipov svobode, postaviti jih moramo na Lampeduzo, v, na Lesbos, posod, kamor prihajajo k nam ljudje, Eh, verjeti moramo tudi v pravice naših sosed, boriti se moramo za, pravi, za naše pravice in za pravice druge, ne glede na njihovo nacionalno, versko pripadnost, spolno smerjenost in tako naprej. Evropska unija mora graditi mostove, ne pa zidove. To moramo narediti skupaj. Grazie. Hvala lepa. Gospod Farage v imenu skupine EFTD, izvolite hvala. Ja, vidim, da ste vsi zelo razburjeni. Dogodki v ZDA so bili prav gotovo globok šok za vse vas. To je res. To, kar se tukaj dogaja, je naslednje. Nekdo je imel volilno kampanjo, zmagal je na volitvah in eh, čez en teden se je zgodilo, da bo spoštoval obljube svojemu elektoratu. To je prava demokracija. Eh, no, seveda nima to nič opraviti z Evropsko unijo, kjer neizvoljeni komisari, kot je Mogherini tukaj, eh, imajo pravico, da predlagajo zakonodajo. Ja, seveda vas je potem to šokiralo, da je izvoljeni demokrat naredil to, kar uh, je obljubil. To mače ne slišimo. Oh, hey, di questo parlamento e delle funzioni. Mislim, da bi morali spoštovati parlament in tudi vse funkcije. Enako velja tudi za funkcijo komisarja. Mislim, da bi morali izraziti spoštovanje ne samo do komisije, mislim, da bi morali izraziti večje spoštovanje tudi do podpredsednice, visoke predstavnice gospe Mogherini, ki potrpežljivo prenaša vaše izpade. No in ravno zaradi tega institucionalnega spoštovanja, gospod predsedujoči, se boste morda strinjali z menoj, da je evropska oblika sprejmanja zakonodaja ta, da neizvoljena komisija ima izključno pravico, da predlaga zakonodajo. Če se tukaj motim, potem me lahko kar zdaj vržete iz parlamenta, kar zdaj in tukaj. Gospod Ferič, edino, kar vas prosim, je, da se dostojno obnašate. Hvala lepa. In seveda spoštljivo. Zdaj pa nadaljujte. Oh, ja, zelo spoštljiv bom in morda boste tudi vi pokazali spoštovanje do vodje stranke, do vodje britanske stranke, ki je zmagala na evropskih volitvah leta 2014. Torej, povsod slišimo protitrumpovsko retoriko, ampak pravzaprav tukaj samo slišimo pravo naravo evropskega projekta. To je, um, gre pravzaprav za um, protiamerikanizem. Trump želi zaščititi Združene države Amerike pred oboroženim islamizmom. To, kar se dogaja tukaj v Evropski uniji, pa je to, da z odprtimi rokami sprejemate te ljudi v vaše domove. No, ampak ali lahko samo za trenutek se ustavimo pri dejstvih o vsej histeriji? Vse, kar je naredil Donald Trump, je bilo to, da je sedem držav, ki jih je predsednik Obama identificiral kot grožnjo ZDA, Eh, za te države je uvedel 90 odstotni moratori za to, da se preuči eh, postopek tako imenovanega ekstremnega preverjanja, extreme vetting. Zato vas vse tukaj sprašujem, gospoda Ferhofštata in pa drugi, eh, zakaj se niste oglasili, ko je Obama prepovedal Iračanom, da vstopijo v ZDA za šest mesecev? Zakaj ne kritizirate uh, Saudske Arabije, Kuvejta in pa drugih, ki niso sprejeli niti enega begunca ali pa razseljene osebe iz Sirije. In kako je možno, da na dan spomina na holokaust prejšnji petek ni niti eden izmed vas kritiziral 16 držav na svetu, ki so prepovedali izraelskim židom, da obiščajo uh, eh, svojo domačo državo. Uh, Uh, torej, gospod predsedujoči, morda bi tukaj morali biti nekoliko bolj konstruktivni. Vsi pravimo, da smo demokrati in sedaj imamo priložnost, da to dokažemo. Dajmo povabiti predsednika Trumpa, naj pride sem v Evropski parlament in pripričan sem, da se boste kot demokrati vsi strinjali. Uh, da bi morali z njim imeti odprti dialog, gre za novo izvoljenega najmočnejšega človeka na svetu. Uh, in če boste to zavrnili, potem boste zgolj dokazali to, da ste nedemokratični uh, prevaranti, kar sem, za kar sem vas pravzaprav vedno imel.

je nedavno rekel, da je ZDA tako velika grožnja Evropski uniji kot Rusija in islamska država. Ali ima morda kakšne panične napade, ima neracionalno anksiozo, da ima tako zgrešen pogled na realnost? Predsednik Trump je pravilno uvedel moratori na vstop iz držav, ki so bile identificirane kot grožnja in sicer jih je kot take identificiral predsednik Obama. Eh, ugotovil je, da so te države grožnja za ameriško varnost. Ta argument, da bi morali postriti mejne kontrole, predn vstopajo ljudje, eh, je popolnoma eh, upravičen. V Evropski uniji trpimo zaradi pomankanja nadzora na mejah. Eh, imeli smo napade v Nici, v Parizu, v Bruslju, v Berlinu in številni so izgubili svoja življenja zaradi tega ali pa so bili hudo ranjeni. Trump je rekel, da je Evropska unija totalna zmeda in to je res. In to zgražanje nad predsednikom Trumpom je pravo hinavstvo. Gospod Faraš je že rekel, uh, kdaj pa ste, uh, kje pa ste bili, ko je predsednik Obama prepovedal vstop tistih ljudi, ki prihajajo iz istih držav, kot so te, ki jih je sedaj prepovedal gospod Trump. Uh, pozivam gospoda Taska in pa komisijo naj sledijo zgledu predsednika Trumpa. Treba je poskrbiti za nacionalni meni nadzor, džihadisti naj ostanejo zunaj, ne samo tisti, ki prihajajo iz tistih sedmih držav, uh, za katere je izvršni ukaz izdal predsednik Trump, ampak iz vseh tistih, ki, iz katerih prihajajo nezakoniti priseljenci v Evropsko unijo. Izvolite postopkovno vprašanje. Thank you. During Nigel Farage's speech, Prosim, med uh, govorom gospoda Faraža je nekdo iz stranke laborista ostal za njim z nekakšnim eh, znakom, z nekakšnim napisom. Upam, da boste disciplinirali tega poslanca. Kolega Eterič, kolega Eterič, Dvoransko osebje smo prosili, da kolegi pove, da ne more mahati s takšnimi napisi po dvorani. Gospod Papadakis je naslednji za minuto in pol. Trump ekfrazija na katataksa namesa se meride stu kefaleo to nome. Hvala lepa. Tukaj. Tam izvršni ukaz predsednika Trumpa se mi zdi zelo nevarna. Pravzaprav gre tukaj za begunce, priseljence, ki so žrtve kapitalističnega sistema. Vemo, kaj tukaj počne vlada. Eh, predvsem pa bi morala, predvsem pa bi naj ameriška podjetja sedaj imela velike dobičke od uh, izkoriščanja delavcev. No, vidimo tudi, kaj se dogaja na kitajskem, nekateri se želijo bližati Rusiji, eh, potem prišlo je do Brexita. Vse to je pravzaprav eh, povzročil kapitalizem v Evropski uniji, ki ni prinesel takšnih koristi, kot so vsi mislili. No, eh, sedaj je na preizkušnji kohezija in evroobmočje, nastajajo nova zavezništva ljudje bi morali zavreči takšne, takšna zavezništva kapitala, morali bi se zavzeti za novo ureditev družbe in gospodarstva, neodvisno od organizacij, kot sta EU in pa NATO. E hvala lepa. Besedo dobi podpredsednica Mogherinjeva, ki bo odgovorila na vse vaše premobene vprašanja. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa tudi za vse, kar ste prej rekli glede spoštovanja. Bom preskočila kar na angliščino, ker bo verjetno lažje spoštovanje vloge komisije oziroma v mojem primeru podpredsednice komisije uh, je znak spoštovanja strani parlamenta. Evropski parlament uh, me je potrdil na mojem uh, položaju in tudi svet ministrov, ki so demokratično izvoljeni predstavniki ljudstva. No, ampak vidim, da sedaj v, v Združenem kraljestvu vlada kar nekaj zmede okrog tega. Kakorkoli, ZDA je velika, pomembna država, morali se bodo sami ukvarjati z svojimi z razkoli, do katerih prihaja v tej državi. trenutno opažamo nevarno polarizacijo v ameriški politiki in družbi. Ampak pripričana sem, da bodo naši ameriški prijatelji našli pot iz te krize, iz teh napetosti. In pripričana sem, da bodo ZDA še naprej uh, ta velika država, kot so to vedno bili v preteklosti. Ni naša naloga, da rešujemo ameriške spore moramo pa jasno povedati, kakšno je naše stališče. Ponovno moramo potrditi naše vrednote, naša stališča, naše interese. Našim vrednotam moramo biti zvesti. Tisti, ki ste o tem govorili, ste imeli prav. Zvesti moramo biti našim vrednotam. To je tudi vaše delo tukaj v Evropskem parlamentu. Bodite močni in pokažite voditeljske sposobnosti. Morda smo izgubili enega pomembnega partnerja pri nekaterih dosjejih, ampak To pomeni, da bo naše vodstvo še toliko bolj pomembno in nepogrešljivo. Posod po svetu, ne glede na to, ali so to naše regije ali druge regije po svetu, vsi sedaj zrejo k Evropski uniji vsi se zgleju, zgledujejo po Evropski uniji, ko gre za prosto trgovino, ko gre za človekove pravice, ko gre za spoštovanje. To, je, to spoštovanje je osnova za institucionalne in pa tudi človeške razprave. Eh, ko gre za naš eh, lastni humanizem, vsi se zgledujejo po nas. Evropejci smo pač takšni, včasih nismo dovolj ponosni na to, kar smo in na to, kar smo lahko. Zaključila bi za naslednjim. Eh, ameriški prijatelji so nas šele pred nekaj tedni tukaj v Bruslju spomnili na to, da bi morali evropejci tako zelo verjeti eh, v sami vase, kot eh, vanje verjame v svet. In to je odgovornost, ki jo moramo prevzeti v tem pomembnem zgodovinskem trenutku. Mm, razmišljala sem o nekem paradoksu. Jutri bomo imeli premijeja iz Libije, ki je libijski državljan. On bo tukaj v Bruslu. Z njim bomo razpravljali o izhodu iz krize v Libiji. K nam bo torej lahko prišel. Kaj ti, ko gradiš zidove in ti to morda lahko da lažen občutek, da si zaradi tega bolj varen, ampak na isti način se tudi izolira, izoliraš od vseh drugih. Evropejci pa nismo takšni. Zvesti bomo evropskemu načinu dela, ki daje prednost sodelovanju pred. Um, pred um, nasprotovanjem. Hvala lepa, gospod.